vlade zelenjave od reforme leta 2007 naprej. Izvolite, štiri minute imate, gospod Melo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Čisto na kratko zaradi pozne ure. Vseeno pa bi rad eh, povedal, da je to poročilo upoštevalo podatke v vseh državah članicah v zvezi z organizacijami proizvajalcev. Stopna organizacije proizvajalcev je zelo nizka v vseh državah članicah. To mora še vedno ostati prednostnega pomena za sektor sadja in zelenjave. Univerza v Veningenu je opravila študijo za zakonodaje za ta sektor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 prosimo komisarja Hogana in komisijo, da poenostavi sektor sadje in zelenjave. Ravno tako potrebujemo več eh, skladov za upravljanje z organizacijami proizvajalcev. Imamo namreč pomankanje sposobnosti in znanja med proizvajalci. Ti seveda znajo upravljati svoje delo, vendar pa niso dobri upravljalci. In To je novost v tem poročilu. Obstaja tudi konsens glede inštrumente za preprečevanje in za upravljanje z krize, ki niso dovolj široko uporabljeni. Obstaja tudi manj pogosta uporaba na določenih področjih, kot je naprimer zaradi zdravstvenih razlogov ali pa tudi eh, zaradi posledic sankcije. Zato mora komisija še vedno naprej podpirati vse sektore, ki trpijo zaradi posledic embarga ruskih proizvodov. Treba je tudi preprečiti nelojalne dejavnosti večjih prodajnih verik, ki pritiskajo na proizvajalce, da spuščajo ceno organizacije proizvajalcev bi tako lahko odigrali večjo vlogo pri pogajanjih. Imamo pa tudi potrebo po generacijski obnovitvi kmetijstva. To smo vedno znova povdarili v Evropskem parlamentu. Potrebno je, da mladi gledajo na kmetijstvo kot na privlačno panogo za zaposlovanje. zelo malo je kmetovalcev, ki bi bili mlajši od 35 let v Evropi. Če bi bili ti sektori eh, dosti bolj um, privlačni, bi se mladi odločali za delo tudi na podeželju in v kmetijstvu. To je vse, gospa prezivča, gospod komisar. Ura je že zelo pozna, kot vidite, se je noč zavlekla. Z veseljem bomo prisluhnili vašemu mnenju. Hvala, gospod Melo. Sedaj pa postopek. Pridignite pozornost predsedujoče. Šest prošen, gospod Petir bo začela. Se prije svega čestitam eh, zastupniku Nunu Melu na odličnom. Smatram kao i on da je nužno eh, pojednostaviti... Eh... Najljepša hvala gospod predsedujoča. Rada bi čestitala gospodu Melu za, ta iz, za to izvrstno poročilo. Mislim da je treba spodbuditi širjenje organizacije proizvajalcev. Hmm treba je zagotoviti tudi več spodbud za organizacije proizvajalcev, več podpore pri vzpostavitvi tovrstnih organizacij. Namen organizacije proizvajalcev je ta, da bi zagotovili večje prihodke in boljšo konkurenčnost. Le nekaj proizvajalcev je v naši državi trenutno članov organizacij proizvajalcev, tako da večina proizvajalcev ne more koristiti vzpostavljenih evropskih režimov. Lokalni proizvajalci so izpostavljeni nepoštenim trgovinskim praksam. Postopek je preveč zapleten. Enako velja za sistem na Hrvaškem, tako da bi rada, da se vzpostavi boljši režim tudi za hrvaške kmetovalce. Gospod Brunzulika. Uh, Zato, da bi okrepili organizacije proizvajalcev v proizvajalcev, dajalni verigi, bi morali zagotoviti tudi njihovo združevanje, združevanje organizacije proizvajalcev. To je ključnega pomena za evropsko kmetijsko politiko. Takšno združevanje bi morali spodbujati na vseh ravneh, predvsem v tistih državah članicah, kjer je stopnja organiziranosti še vedno majhna. Organizacije proizvajalcev bi lahko bile dober odgovor na boj proti nepravičnim trgovinskim ureditvam. Ruski embargo je hudo udaril ta sektor in v naslednjem letu se bo to nadaljevalo, ker je Rusija podaljšala svoj embargo tudi za leto 2016. Mislim, da bi morali podpreti ta sektor, dokler ne bodo razmere na trgu spet stabilizirane. Komisijo pozivam, da uvede sankcije za Rusijo. Gospod Marijas. κυρία πρόεδρε οι έλληνε παραγωγοί οπωροκυπευτικών προϊόντων παρότι έχουν υποστεί. Najlepša hvala, predsedujoča. Proizvajalci sadja in zelenjave so utrpeli hude izgube zaradi rumskega embarga, niso pa prejeli veliko nadomestil. Memorandum jih je prizadel. Prišlo je tudi do nadaljnih um, tveganj za naše proizvajalce, naprimer zaradi neugodnih podnebnih razmer. Poleg tega je trojka poskrbela tudi za to, da se ta sektor v Grčiji praktično uniči. Sedaj naj bi predvideli še više davčne stopnje za kmetovalce čeprav so se prilivi zmanjšali za 1,5 milijarde evrov, um, obdavčitev pa se je zvišala za kar 115 odstotkov, tako da je res treba podpreti sektor sadja in zelenjave. Brez podpore bomo res težko zagotovili nadaljne delo mladih kmetovalcev. Gospod Jakovčič. Predsedavajuča. Poštovani gospodine izvesi. Najlepša hvala. Predsedujoča. Gospod porečevalec, rad bi vas opozoril na dve točki, ki ste jih izpostavili v svojem poročilu. To sta dve točki, ki ste mi zelo blizu. Najprej, prizadevate si, da bi Evropa bolj stavila na kakovost sadja in zelenjave in na predelane proizvode v tem sektorju. To je ključnega pomena. Tu bi si želel, da bi v predlog vključili tudi zaščitene evropske proizvode, tako da bi zaščitili izvor proizvodov. Mislim, da je to močan adut v evropskem rokavu. Vprašanje mladih. Mislim, da, da je zamisel, da bi mlade vključili v kmetovalski sektor izvrstna. In mislim, da naš sektor to res potrebuje. Gospod Vegaš. Situacija je res paradoksalna. Imamo upad eh, kmetijskih sektorjev in sektorja sadja in zelenjave. Imamo pa tudi upad potrošnje, ki je izpod priporočene, priporočene stopnje mednarodnega zdravstvene organizacije in potrebujemo večjo organizacijo proizvajalcev, zato da bi pritegnili mlade, ki upošteva tudi značilnosti vseh regij. Potrebujemo več podpore za proizvajalce, kot tudi izboljšanje pogojev za trajnostnost teh sektorjev. Bolje moramo delovati in podpreti te organizacije za to, da se soočijo z izzivi na te, na, v tem sektorju imamo pa tendenco liberalizacije skupne kmetijske politike, kar bo zelo slabo za vse naše kmetovalce. Bestja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi čestital gospodu Melu za odlično upravljeno delo. To poročilo je za nas zelo pomembno, kajti jasno se povdarja dva največja problema sektorja sade in zelenja. To je nelojalna konkurenca v državah, ki ne upoštevajo okoljske standarde v Evropski uniji. Po drugi strani pa imamo pritisk večjih eh, verik eh, dobave, ki pritiskajo na proizvajalce. Ta sektor je skoncentriran na jugu Evrope, čeprav ne proizvedemo dovolj, je ta sektor najpomnejših na jugu. Če ne bomo podprili, podprli tega sektorja, bodo mladi zapuščali podeželje. Naši kmetovalci se počutijo zapuščene od Evrope in imajo prav. Gospod Hogan, pred kratkim sem bil v Valenciji in na lasne oči videli, kako zelo dobro delo opravljajo naši kmetovalci. Tega dela bo konec, če ne boste rešili nujnih problemov, s katerimi se sooča. Hvala. Najlepša hvala in še gospod Arnett. Thank you very much, Madam President. Uh, I won't... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bom se preveč spuščal v skupno kmetijsko politiko. Sem uh, poslanec iz Združenega kraljestva in sem prepričan, da bi to vprašanje lahko bolje reševale države članice. Samo toliko o tem. Sedaj pa še nekaj konkretnih pripomb glede samega poročila. Prav imate, da je poenostavitev še najboljša rešitev. Tu gre za poenostavitev v prid kmetovalcem. In strinjam se s poročevalcev, da kmeto, kmetovanje se je znašlo v krizi. V preteklih tednih sem govoril z mladimi, govoril sem o njihovem odnosu do kmetovanja. Tako da sem ugotovil, da je dokaj vprašljivo, ali se bodo podali v ta sektor. Glede sadja in zelenjave bi morali vlade storiti več, da je zato, da bi mladi dejansko jedli sadje in zelenjave. Videli smo, da se to začne že pri tem, kar otroci s seboj nosijo kot malico v šolo. Tu se lahko že začnejo težave. Tako da mislim, da bi morali tu upoštevati načelo korenčka in palice. Gospod Hogan, v imenu komisije. Najlepša hvala, predsedajoča. Hvala gospodu Melu za poročilo. Sedaj imam priložnost eh, se odzvati na nekatere težave, ki ste jih izpostavili, ko gre za sadje in zelenjavo. Ruski embargo pri uvozu, so omenili številni izmed govorcev. To še enkrat kaže na to, kako ranljiv je ta sektor. Tu gre za pokvarljive proizvode, ki so podvrženi um, velikim nihanjem na področju cen. Tako da trenutno razmišljamo o tem, kako podpreti proizvajalce. Organizacije proizvajalcev se kolektivno lahko bolje spopadejo s takšnimi izzivi trenutna zakonodaja omogoča okrepitev eh, pogajalskih zmožnosti malih proizvajalcev glede organiza prek organizacije proizvajalcev. Tako da pozdravljam mnenje gospoda mm, Mela, kako okrepiti organizacije proizvajalcev, da bodo postale bolj privlačne za trenutne in bodoče člane. Evropski režim za sadje in zelenjavo zagotovo je del agende Evropske komisije predsednik Juncker me je zaprosil, da v prvih 12 mesecih našega mandata sprememo ukrepe na tem področju, tako da okrepimo proizvajalce prek zagotavljanja pra jasnih pravnih okvirov. Tu gre za pravila glede sadja in zelenjave, ki so vključena v zakonodajo Evropske unije. Tako bo delovanje scheme bolj jasno, pravni okvir bo jasen ne bomo pa predvideli sprememb eh, pravne podlage v tem. Leto. Organizacije proizvajalcev bodo torej še vedno ključni element pri celotni politiki. Radi bi oklepili njihovo, njihovo situacijo in združenje organizacij proizvajalcev ne bomo uredili na tej ravni, temveč prek sekundarne zakonodaje. Schema sadja in zelenjave v šoli je tudi na naši ag agendi zaradi nepoštenih trgovinskih eh, praks pa trenutno nimamo ustreznega okvira na ravni Evropske unije, tako da so se države članice tega lotile na nacionalni ravni. Predvsem Španija in Združena kraljestvo sta se lotili tega vprašanja. Tudi komisija pa bo razmislila o težavah, ki so jih te države izpostavile, ko gre za nedovoljene trgovinske prakse. Komisija trenutno stavi na prodajno verigo, ki se ureja sama na ravni Evropske unije. Tu gre za dobre pogodbene m, mm, ureditve, ki, bodo, ki so v uveljavi že od leta 2011. Do konca leta 2013 smo predvideli tudi za objetje vseh akterjev v prodajni verigi, ker jih trenutna ureditev še ne zaobjema. Do konca leta bo komisija predstavila konkretne predloge za boj proti nedovoljenim trgovinskim praksam. Na to pa bomo videli, kako naprej. Pozdravljam torej poročila gospoda Mela. Uh, s katerim bomo zagotovo še obogotili eh, to razpravo glede reforme, ki je potrebna na področju sektorja sadja in zelenjave. Najlepša hvala. Najlepša hvala, razprava je končana.